Good morning, dear colleagues. We start our meeting. I hope everybody is ready. Začenjamo s stankom. Upam, da ste si pripravljeni, upam, da ste imeli prijetne počitnice in da ste sedaj navdušeni nad nadaljevanjem našega dela. Najprej moramo sprejeti dnevni red. Če ni ugovora, potem lahko osnutek dnevnega reda sprejmemo brez sprememb. Nihče ne ogovarja, tako da je torej dnevni red sprejet. Naslednja točka. Rok za predlog sprememb, za predlog uredbe, ki prelaga nekaj pravnih aktov, kar se tiče uporabe regulativnega postopka eh, s preverbo. V skladu s členi 290 in 291 pogodbe o delovanju Evropske unije predloge sprememb ste dobili včeraj. Nekatere skupine so to zahtevale. Rok za predloge sprememb je sedaj odprt. Predloge sprememb, ki bodo podani, bodo dani na glasovanje odboru Envi in bodo potem priloženi pismo predsednice odboru Juri. In dopis bo prilagojen rezultatu glasovanja. Predlogi sprememb. Rok je 6. september do 11. Glasovanje v NV 28. septembra in rok za predloge sprememb v odboru Juri. To pa še ni bilo določeno. Odpoved popodanskega sestanka odbora NV 7. septembra, to je druga točka in osnutek eh, za dopodanski del bomo poslali kar se da hitro. Spremembe v sekretariatu Envi, Josper Flut, ki je v sekretariatu Envija delal več kot deset let, se bo upokojil 1. septembra. Po več kot 40 letih dela v parlamentu. V imenu odbora bi se mu rad zahvalil za njegovo delo in dosežke pri podpori dela parlamenta v vseh teh letih in želimo vse najboljše. Interpretation state. Tolmačenje je na voljo v 20 jezikov razen estonščine, latiščine, malteščine in irščine. Prav tako pa imamo tudi prenos po internetu, kot običajno in imate tudi dokumente na voljo na spletu. Priporočila koordinatorjev 11. julija, to ste dobili po elektronski poti, če ni ugovorov, jih lahko sprejmemo. In naslednja točka je v govor skladu še enom 105 popolni prehranski nadomestki. So poročavki Julie Gerling in Ani Šraja Pirik. Najprej dajem besedo gospe Gerling. Prosim, beseda je vaša. Um, Hvala lepa. Naj povem, da to vprašanje spremljamo v zadnjem mandatu, pod eh, počasko taktirko gospe Ris in to je bilo vprašanje, o katerem smo kar precej razpravljali, takrat, ko smo se ogledali zakonodajstva tega področja. Nekatera vprašanja, ki sledijo različnim stališčem držav članic, držav članic Imamo različne tradicije v 28 terici, kako ravnati s temi stvarmi. Torej imamo cel razpon stališč do popolnih prehranskih nadomestkov. Tako da ni bilo prav enostavno najti rešitve v temeljni zakonodaji in smo potem morali to postiti za kometologijo. In sedaj smo na tem, da se je to zgodilo, da moramo to urediti tem, tem postopkom in za nekateri izmed vas je to precej zapleteno, če niste bili vključeni v razprave takrat pred, mislim, da štirimi leti. Saj, pred štirimi leti. Torej, se upravičujem, če bom sedaj govoril o čem, kar vas ne zanima prav posebno, ampak spregovoril bom o tem, o čem smo govorili takrat in o nekaterih načelih, o katerih smo govorili trialogu s komisijo in vedeli smo, da bodo ta vprašanja se pojavila. Torej bom sedaj to omenila. Najprej naj povem, da sem vedno podpirala uporabo popolnih prehranskih domestkov za izgubo teže, saj so varni in očekoviti in veliko državljanov ki je imelo težave s prekomerno težo, so izgubili težo in izboljšali kakovost življenja z njihovo uporabo. Vendar pa nihče seveda ne pravi, da je to način, kako skušati za vse ali da je to najboljši način za skušanje. Je pa to možnost za nekatere, še prav posebno za tiste, ki, so, ki se soočajo še prav s posebno prekomerno težo. In teh je kar veliko, kar veliko ljudi je to uporabljalo, zelo učinkovito so izgubili so precej skušali in tudi izboljšali kakovost življenja. Včasih, ko prekomerna teža in diabetes bremenita socialni sistem in zdravstveni sistem, pa tudi vpliva na produktivnost na delovnem mestu, moramo pozdravljati različna urodja za obrat trenda. 52 odstotkov odraslega prebivalstva v EU ima prekomerno težo. V nekaterih državah gremo celo do 70 odstotkov moja država je ena najslabših. Približno 7 odstotkov proračuna za zdravstveni sistem v EU pobere prekomerna teža in to je zelo veliko. Če bi nam uspelo se lotiti tega vprašanja bolj učinkovito, bi ta denar lahko imeli na voljo za druge stvari. V zadnjih 30 letih smo imeli določene standarde za te izdelke polnih prehranskih nadomestkov, ki so varni. Zelo malo je bilo ljudi, ki so imeli kakšne stranske učinke, hude stranske učinke. Imamo nekaj anekdotičnih zgodb o tem, da spodbujamo stradanje, da spodbujajo stradanje ali prehranske motnje, vendar pa pravih vzročnih povezav ni, kolikor vem. Komisija pa je menila, da je čas za posodobitev in EFSA bi naj podala dokaze. EFSA je v priporočilu, ali ja, da bi naj zakonodajo spremenili. EFSA se je odločila, da ne bi več imeli globalnega kodeksa standardov. Nisem proti temu priporočilu, vendar pa naj ponovim razliko med oceno tveganja in upravljanjem s tveganjem. Upravljanje s tveganjem bi naj upoštevalo dokaze, kako bi torej ti novi dokazi bolje zadostili zakonodaji. In se nismo spraševali o tem, kakšni bi naj proizvodi bili ali kakšen okus bi naj imeli ali kako izvedljiva bi naj bila sprememba, kar se tiče perspektive proizvajalcev. To je odločitev, ki jo mora sprejeti komisija. Kdorkoli, ki se je že ukvarjal z EFSO, veste, da svoje delo jemljajo resno, da si stvari podrobno ogledajo. Prav tako pa vzamejo parametre tega, kar morajo storiti, zelo resno, torej počnejo samo to, kar smo jih prosili. V tem primeru, ponavljam, jih nismo prosili, da bi povedali, kako okusno bo to, kakšen bo okus, kako bo izgledalo. Ne, niso gledali na proizvodno, na izvljivost proizvodne ali na izgled, samo prehransko vsebnost so si morali ogledati in na podlagi tega so podali priporočila o spremembi prehranske vsebine za tiste, ki uporabljajo in za tiste, ki proizvajajo, pravijo, da bo to pomenilo, da proizvod ne bo več uporaben, da ne bo več okusen, spremenili bodo določene sestavine in zato bo potem to nemogoče izdelovati. Kaj bi se lahko zgodilo je to, da bi potem ti proizvodi izginili z trga zaradi te spremembe. Zato torej ogovarjam temu predlogu, ker ne upoštevamo resničnih učinkov teh proizvodov in sprememb. Ne ogovarjam znanstvenim mnenjem, kar se tiče prehranske vrednosti, vendar pa moramo biti praktični in pragmatični, ali se proizvodi lahko uporabljajo. Kratka razlaga neokusni bodo, ne bo jih možno uporabljati. Postali bodo žarki, dražji za proizvodno in to ne bo ponudilo nobenih dodatnih prednosti. Spremembe niso velike, kar se tiče prehranskih vrednosti, vendar pa ti učinki bodo prisotni. In sedaj se moramo vprašati, ali si želimo, da proizvode uporabljajo tisti, ki imajo prekomerno težo, ali pa da zmanjšamo možnosti za uporabo takih proizvodov za ljudi s prekomerno težo. Če ne bo teh proizvodov, bodo ljudje uporabljali razne svoje diete in običajno to potem ne zadošča kalorijskim vrednostim, to smo videli po spletu, imamo veliko receptov, kako shujšati eno granilko na dan in na koncu tedna potem jeste, ne vem, deset, pojeste deset grenivk in še morda žličko česa drugega. In to seveda ni dovolj potrebno in ljudem dati alternative za ustrezne diete. In to je bilo vedno na voljo kot alternativa. Prav tako bodo morda kupovali neposredno proizvode po spletu. Poglejte si, kaj vse imamo. Mislim, da ti proizvodi niso najboljši. Raje bi videli, da reguliramo proizvode na trgu, kot pa da dovolimo potlo prek interneta podpiram odločitve na podlagi dokazov, vendar pa tukaj moramo poštevati tudi resnične empirične dokaze. Ti proizvodi niso nevarni, ravno nasprotno, zato torej ne vidim, kaj pričakuje komisija, da bo dosegla s tem predlogom. Hvala. Hvala lepa. Tako, sedaj pa razprava. Če je kakšna zahteva, gospa Grostet, prosim. Najlepša hvala. Tudi sama bi želela podpreti vse to, kar je ravno kar povedala kolegica Gerling. Tudi sama se strinjam s pomisleki soporočevalcev v zvezi s predlogom tega delegiranega akta. Imamo tri opredeljene kriterije, ko gre za popolne prehranske nadomestke in občutek imam, da ob strani puščamo določene resne pomisleke, ki bi nas lahko potem privedli do tega, da bodo ti nadomestki manj zanesljivi, manj varni, čeprav je ogromno ljudi, ki uporabljajo to vrstne prehranske nadomestke, predvsem tisti, ki imajo prekomerno telesno težo. Namreč neprimerni prehranski nadomestki imajo lahko škodljivo delovanje na zdravje, še posebej, če se jih jemlje brez spremljanja zdravnikov ali strokovnjakov. Prehranski nadomestki do zdaj niso bili dobro urejeni. Na voljo imamo torej nova merila za prehranske nadomestke. V predlogu delegiranega akta se omenjajo ta merila in mislim, da bi lahko ta merila negativno vplivala na okus, na von, tudi na vsebino nadomestkov. Poleg tega bi se cena nadomestkov zaradi tega povečala, zato res ne vidim, ali je to smiselno ali ne. Ali bomo s tem spodbudili ljudi, ki imajo prekomerno telesno težo, da začnejo uporabljati te nadomestke. Komisija je svoje delo utemeljila na analizi, ki jo je pripravila EFSA. Vemo pa, da EFSA sama uporablja ekstrapolirana merila, zato še vedno ostajajo določeni pomisleki. To je tudi razlog, zakaj podpiram predloge kolegice Grling. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Šademoze. Hvala lepa. Najprej bi želela vodoma dejati, da me veseli, da EKR priznava, da imamo tukaj velikansko težavo v Evropi s prekomerno težo, debelostjo. Zelo pomembno je, če bi se lahko dogovorili o tem, da bi na ravni EU razpravljali o tem, kaj lahko storimo kot protiokrep tej epidemiji. Zelo veliko ukrepov je, ki jih lahko sprememo, če si bomo enotni, da je potrebno kaj storiti. Sedaj pa, kar se tiče konkretne sebine, SND podpira komisijo v predlogih sprememb. To pomeni, da ne podpiramo te resolucije in sicer zato, ker menimo, da je zelo pomembno in morda se tega niste dotaknili, pomembno je, da pri teh proizvodih ne navajamo zdravstvenih izjav na proizvodih. Pomembno je, da to ne komercializiramo s temi zdravstvenimi navedbami, kar se tiče eh, pozitivnih lasnosti za zdravje. Naprimer, če nadomeščamo prehrano, normalno prehrano s temi proizvodi, potem moramo imeti tudi medicinsko osebe, ki nas spremlja pri uporabi teh proizvodov, pri uporabi teh nadomestkov predlog komisije, to mi je jasno, se lahko odraža tudi pri okusu in vonju, vendar pa mislim, da se industrija lahko odzove na nova pravila in poskrbi za to, da bo sestava se prilagodila novim pogojem. Socialdemokratska skupina ima jasno stališče, ta predlog komisije se nam zdi dober, da torej teh zdravstvenih navedb ne bo več na teh proizvodih. Zato torej bomo rekli naj tej resoluciji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Pedičini. Ste Pedičini. Gospod Pedičini, beseda je vaša. Kjedo skuza, prezident. Allora, anche... Se opravičujem, predsedujoči. Tudi v moji državi, v Italiji, je vsaka deseta oseba predebela, zato je ta tematika še posebej relevantna tudi pri nas. Izjemno pomembno je, da to področje uredimo. Namreč prehranskih nadomestkov ne uporabljajo zgolj osebe s prekomerno težo, temveč tudi povsem zdrave osebe z normalno težo. Glasovanje je seveda zelo pomembno. Danes moramo prisluhniti razpravi, ker smo še vedno neodločeni. Kar zadeva predlog komisije, ta je precej sporen, predvsem kar zadeva same opredelitve, kar zadeva eh, cilje, pa tudi same teoretične metode, ki so jih eh, sprejeli v okviru komisije, ko so pripravljali te zaključke. Ampak ti zaključki bodo neposredno vplivali tudi na samo proizvodnjo. Tu ne govorimo o toksičnih snoveh, govorimo o snoveh, ki se uporabljajo za to, da bi določenemu sloju prebivalstva omogočili, da ponovno pridobi svoje zdravje. Mislim pa, da bi lahko ti zaključki, do katerih so prišli, negativno vplivali na nadaljno proizvodnjo prehranskih nadomestkov. Tako da se z tega vidika strinjamo z resolucijo v vidiku, ki se nanaša na samo vsebino nadomestkov, Dejstvo je, da bodo nova pravila lahko celo omejila razpoložljivost teh proizvodov na trgu. Zato bi prosili komisijo, da bolj natančno pojasni svoje stališče, zlasti ko gre za vsebnost beljakovin in nasičenih maščobnih kislin v teh nadomestkih. Komisija pravi, da bi morali prepovedati kakršnokoli zdravstveno označevanje prehranskih nadomestkov. Namreč že sama hranilna vrednost teh nadomestkov je tista, ki lahko potrošnikom zagotovi vse informacije, ki jih leta potrebuje, zato da se ustrezno odloči. Tako da bomo danes morali še nekoliko prisluhniti razpravi in se potem odločiti, ali ne podpremo resolucijo ali ne. Hvala. Hvala lepa, gospod Riz. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama sem poročevalka v skupini liberalcev v za to vprašanje. Mislim, da je gospa Grling že štiri leta nazaj govorila o tem, da bi morali imeti splošno zakonodajo, ki se nanaša na prehranske nadomestke, ki se uporabljajo predvsem v določenem sloju prebivalstva. Gre za popolne prehranske nadomestke. Mi se moramo boriti proti tej novodobni kugi, ki se imenuje debelost obe soporočevalki sta obrali enak pristop do tega vprašanja, tako gospa Grling kot gospa Šrajer. Vprašanje pa je, kaj komisija počne s tem delegiranim aktom, ki ga pričakujemo že zelo, zelo dolgo. Res je prišlo do določenih zamud na tem področju, veliko časa se že pogovarjamo o tem vprašanju. Komisija se predvsem osredotoča na samo sestavo teh nadomestkov, na označevanje, tudi zdravstveno označevanje besedilo po našem mnenju prinaša cel niz prednosti. Kot prvo, besedilo zajema ne samo prehranske nadomestke, ki sodijo v kontekst nizkokalorične diete, to je dieta, v okviru katere zaužijemo nekje 800 do 1000 kilokalorij dnevno. Slišali smo tudi strani drugih govornikov, kako pomembno je, da se to področje uh, uredi. Namreč, ali bomo res lahko zdravstvenim označevanjem teh prehranskih nadomestkov karkoli bistveno spremenili. Komisija bi morala na globalni ravni storiti več, predvsem z vidika trženja teh nadomestkov, kajti tu vlada precejšnja zmeda. Prehranske nadomestke se lahko uporablja tudi brez svetovanja strokovnjaka ali zdravnika, lahko se jih jemlje največ 8 tednov. Poskrbeti moramo za to, da se bodo ti proizvodi prodajali osveščeni in obveščeni publiki. Namreč pogosto se teh proizvodov ne prodaja ljudem, ki bi bili s to vrstnimi proizvodi dovolj dobro seznanjeni. Vsi strokovnjaki se sicer ne strinjajo z uporabo teh prehranskih nadomestkov, predvsem zaradi okusa in sestave. Nekateri trdijo sicer, da se že proizvajajo tudi okusni prehranski nadomestki. Nekoliko težko zdaj govorim, ko imam kolega pred seboj. Vprašanje je tudi, kaj se bo zgodilo samo ceno teh proizvodov. Namreč zaradi spremembe beljakovinskega deleža teh nadomestkov bo poskočila tudi cena. Če bo šlo zgolj za povečanje cene za 5 centov, bodo lahko uporabniki zagotovo to pokrili, ampak če bo cena višja, bi morala tudi industrija storiti več. Komisija je pravno gledano delovala povsem korektno. Do julija 2015 je imela na voljo čas, da pripravi pravila glede samih informacij, ki naj se posredujejo. Do določene zamude je prišlo na tem področju, predvsem zaradi posvetovanja z industrijo. Industrija je težko požrla mnenje, ki ga je pripravila agencija EFSA. Dve leti kasneje ugotavljamo, da se industrijski sektor ni premaknil svojih stališč. Mi smo predvideli petletni rok za to, da industrija izpolni vse nove zahteve, se pravi, tako ali tako bomo potem že leta 2022, za sektor pa je to še vedno premalo. Če zaključim. Na mizi imamo mnenje EFSE, ki ga podpirajo tudi strokovnjaki iz komisije, pa tudi strokovnjaki iz vseh 27 držav članic. Problem se ne pojavlja predvsem v Združenem kraljestvu, nikakor ne. Zato bi tudi sama kar podprla enotno mnenje, ki je bilo izraženo. Sama sem poročevalka v senci v naši skupini za to zakonodajo Mislim, da bi morali podpreti komisijo, ki pravi, da bi morali nadaljevati z delom, ki smo ga začeli že leta 2013. Temeljno zakonodajo smo začeli pripravljati že takrat, zdaj pa se ukvarjamo z zadevnim delegiranjem aktov. Hvala. Hvala lepa. Naslednji gospodek. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej, seveda, pozdravljamo, da se komisija ukvarja z vprašanjem prekomene teže ali je pristop komisije obetaven ali ne, to je zapisano v zvezdaj. Mislim pa, da je to precej protisnovno, kaj ti. Kaj povzroča debelost? Kaj so proizvodi, kar uporabljamo, ki jih uporabljamo vsak dan? Porok sladkorja, oglikovih hidratov so to e, živalske maščobe. Sedaj pa, ko govorimo o protislavju po eni strani, se zaradi zdravja ljudi in zaradi prihrankov v zdravstvenem sistemu komisija trudi, da bi zmanjšala debelost. Po drugi strani pa se spremajo ukrepi na strani komisije, ki prav te proizvode, ki povzročajo debelost, spodbujajo na trgu. Predstavljamo si. Medtem zelenjava in sadje v velikih primerjih je že veliko dražja kot meso kot so mlečni proizvodi, sir in tako dalje. Ljudje so pravzaprav prisiljeni, tisti, ki imajo manj denarja, da se prehranjujejo s poceni mesom in sirom. To ne spada v zdravo življenje. Če bi te proizvode, ki vodijo k debelosti, podražili in če bi tudi pri kmetijskih subvencijah kaj spremenili, potem bi se težave same uredile. Komisija bi morala torej si ogledati tudi trend, ki ga lahko vidimo sedaj po vsem svetu, vegetarizem in veganizem, se povečuje globalno gledano v Nemčiji 10 odstotno, v drugih državah so stopne podobne. S tem bi se lahko težavam dosledno zoprstavili. Naš komisar za kmetijstvo Hogan, pa gre točno nasprotno smer in to je to protislovje, o katerem sem govoril. govoril. Potrebujemo veliko obsežnejši pristop za to, da bi tako rekoč način prehranjevanja naslednjih generacij temeljno spremenili. Stran od živalskih proizvodov in moramo sprejeti rastlinske ekološko pridelane proizvode. Hvala lepa. Ja. Thank you very much and the last speaker is... Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja gospa Dali. Chair. Hvala lepa. Mislim, da smo jasno slišali, da potrebujemo ustrezno zakonsko reditev za proizvode, ki jih eh, uporabljamo kot popolno kot prepolno prehranske nadomestke. O tem torej govorimo sedaj. Popolni prehranski nadomestki. Ljudje, ki uporabljajo te proizvode, morajo točno vedeti, katere proizvode uporabljajo in kakšna je vsebina teh proizvodov. Kaj ti? Govorimo o debelosti in prekomerni teži, vendar pa, kot smo slišali v veliko državah, se ti proizvode uporabljajo tudi strani različnih tipov ljudi. In mislim, da ne smemo končati tako, da bodo ti proizvodi lahko dostopni vsem, s polic, zdravstvenimi navedbami ki so lahko nerealistične in ki lahko dajo napačen vtis ljudem, ki kupujejo te proizvode. Pomembno torej je, da ljudje vedo, kaj je v proizvodu, ki ga kupijo, torej kar se tiče proteinske vsebnosti in vsebnosti oglikohidratov. Tako kot omenja komisija in ker imamo tukaj tudi predstavnike komisije, bi bilo dobro slišati tudi njihov odziv na kar nekaj izjav. Tudi to, kaj komisija predlaga, če bi imeli ste više cene, manjše kakovosti, eh, manjše količino, prostite, in kaj bi potem to pomenilo, če bi morda potrošnike prisilili v izbiro bolj tveganih proizvodov. Rada bi odzil komisije na to. In tudi, kaj komisija predlaga, bo imelo znatne posledice za varnost potrošnikov in ali bo ta predlog zmanjšal zmožnost posameznikov za boj proti debelosti. Rada bi vedela, kaj komisija meni o tem, o teh izjavah, ki jih lahko slišimo. Da, to bomo lahko malo slišali. Sedaj dobi besedo komisija. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedoči. Dobro jutro vsem. Hvala lepa, da ste povabili komisijo na to izmenjavo mnen o tem delegiranem aktu, ki je trenutno na vaši mizi. Preden grem v podrobnosti, kar se tiče pogovora in podrobnosti, o katerih govorimo danes, bi se rada vrnila v preteklost, nekaj ozadja za ta delegirani akt. Zakaj? se morate s tem danes ukvarjati. Gospa Gerling je dejala, da je to spremljava nadaljevanje uredbe z leta 2014, rane za posamezne skupine ljudi. Poslanci in tudi svet so izrekli določene pomisleke, kar se tiče vedno višjih stopen eh, ljudi težavami, prekomerne teže in debelostjo. Komisija je takrat dobila mandat, da stori dvoje. Prvič, posodobi trenutna specifična pravila, ki so veljavna za popolne prehranske nadomestke za nadzor telesne teže z energetsko vrednostjo med 800 in 1200 kalorijami na dan. In drugič, da imamo specifična pravila, zato ker je zelo nizka kalorična hrana, ko gre za manj kot 800 kilokalorij na dan. Zato, da bi to storili, in to smo storili zelo na odgovoren način, je bilo za komisijo zelo pomembno, da izpolnimo cilj zagotovitve varnosti in ustreznosti vseh proizvodov, ki bi naj popolnoma nadomestili prehrano vsak dan in da to storimo torej na odgovoren način na podlagi najnovejših znanstvenih dognanj. Zato, ker v tistem trenutku nismo imeli kakšni najsodobnejših znanstvenih dognanj, smo se posvetovali z EFSO, imeli smo posvetovanja, vsežno posvetovanja z državami članicami in vsemi zainteresiranimi stranmi, tudi z industrijo. Prav tako smo iskali na svet skupnih raziskovalnih eh, središč komisije, še prav posebno, kar se tiče tehničnih vidikov, ki so povezani s proizvajanjem proizvodov. Vse to smo upoštevali in pripričana sem, da bo delegirana uredba najbolj ustrezen odziv na vašo zahtevo takrat, da posodobimo pravila glede popolnih prehranskih nadomestkov. Tako, sedaj pa še specifično o treh točkah, o katerih govori resolucija. Združljivost standardi kodeksa leta 95, potem sestavine in učinke, še prav posebno na izdelovanje, na okus in stroške in potem ne na zadnje vprašanje prepovedi eh, zdravstvenih trditev. Kar se tiče kodeksa standardov, to je kodeks standardov leta 1995, po našem mnenju ne odraža najsodobnejših znanstvenih dognanj, ki so trenutno na voljo. Poleg tega, in to je tudi pomembna točka, kodeks ekskluzivno velja za zelo eh, nizkokalorične eh, prehranske nadomestke. In tukaj ne gre za celoten spekter popolnih prehranskih nadomestkov. Pa tudi ne gre za zelo nizkokalorične diete, torej gre za zelo ozek nabor proizvodov, ki so vključeni. Najpomembnejša točka za komisijo pa je bila, da so standardi iz leta 1995 nekaj, kar ni najsodobnejše ker ne sledi najsodobnejšim znanstvenim tehnologijam, zato želimo imeti torej eh, pred sabo najsodobnejše znanstveno dognanje EFSA in jih upoštevati. Kar se tiče sestave, je tukaj komisija zato, da bi zagotovila visoko raven potrošniške zaščite najnovejšim znanstvenim dognanjem EFSA, ki govori o tem, da mora popolni prehranski nadomestki imeti in izpolnjevati kriterije glede eh, sestavin. Na svete je vse cilja na to, da bi zagotovili varno potrošnjo. Varnost je pomembna. Tehnološki vidiki niso bili primarni cilj mnenja EFSA, to je res, vendar pa s tem smo začeli. Ko smo želeli ugotoviti, kaj je varno za uporabo ljudi. Komisija mora upravljati s tveganji in naredili smo zelo temeljito analizo znanstvenih dognanj, pa tudi tehnične izvedljivosti. To smo storili v obsežnem posvetovanju z zainteresiranimi stranmi. V bistvu se je to odvijalo skoraj dve leti, odkar je EFSA podala svoje znanstveno mnenje. V predlogu za resolucijo govorite o pomislekih, kar se tiče metodologije in omejitvah ocene EFSA, še prav posebno, kar se tiče tehnike ekstrapolacije. Ker nimamo kliničnih študij, EFSA govori o tem, da je sestavina utemeljila na referenčni dnevni vrednosti za normalne, običajne odrasle. To je bilo določeno že prej. To je morda povezano z nasveti drugih znanstvenih organov. Vendar pa z metodologijo, ki so jo uporabili, kar se tiče beljakovinske vsebnosti, ECA meni, da je to najboljša potencijalna ocena, kar se tiče cenega prevozstva EU ki imajo težave s prekomerno težo in debelostjo. Torej, z drugimi besedami, da to je bila posebna metodologija, ki je bila uporabljena, vendar pa vse skupaj v najboljšem interesu najnovejših znanstvenih dokazov in dognanj. Podobno, kar se tiče nekaterih maščobnih kislin, ki so bile omenjene, ECO tudi priznava, da morda te maščobne kisline niso vedno potrebne, vendar pa meni tudi, da obstaja negotovost ali telo ljudi, ki opravijo takšno dieto, dobi vse vsa hranila, ki jih potrebujem za to, torej vztrajajo pri teh eh, maščobnih kislinah. Torej, za zaključek znanstveno mnenje EFSE, kar se tiče sestave popolnih prehranskih domestkov, odraža najnovejša znanstvena dognanja, ki jih imamo na voljo v tem trenutku in ki so nam na razpolago. Mi moramo torej upravljati stveganje, kot sem dejala, in upoštevamo torej tudi tehnološke vidike. Posvetovali smo se skupnim razgovalnim centrom na to temo, imeli smo sestanke z zainteresiranimi stranmi, prav tako pa smo dobili tudi na svet, na podlagi vrednosti, glede katerih svetuje EFSA, da bi naj bili, bile veljavne, je potrebno, da z določenimi omejenimi stroški moramo proizvajati proizvode, ki bodo okusni in ki bodo šli v prodajo. Konec leta 2015 se je komisija skupnimi razgojnimi centri in eh, industrijo pogovarjali o tehnološki izvedljivosti in tehnoloških vidikih proizvajanja popolnih prehranskih nadomestkov. Mislim, da moramo reči, da so tehnološke spremembe, ki bi pomenile tako imenovano mikroenkapsulacijo določenih elementov in uporabo različnih proteinskih virov, kot so mlečne beljakovine, da bi se to da bi s tem uredili vse tehnološke pomisleke, ki so bili sproženi tudi kar se tiče okusa, vonja in nasplošno užitnosti proizvodov. Potem pa še stroški. Kar nekaj zainteresiranih strani, s katerimi smo se posvetovali, so dejali, da dodatni stroški niso povezani s stroškom proteinov, temveč večinoma s stroškom proizvajanja, distribucije in marketinga povišanje stroškov, za katerega, za katerega smo slišali cene, so zmedni. Prosim, da se držite eh, časa, ki ste ga dobili. Prosim, če končate. In potem še zadnja točka, kar se tiče trditev. Tudi to je bilo omenjeno. Potrebno je povedati, da imajo ti proizvodi omejeno energetsko vrednost in se lahko to uporablja samo na nasvet zdravstvenega osebe do 8 tednov. To je bil nasvet EFSE, pa tudi mnenje komisije, da ti proizvodi naj ne bi imeli zdravstvenih trditev, da jih tako naj ne bi aktivno oglaševali za prodajo prebivalstvu. Torej, pomisleke komisije, eh, industrije smo upoštevali skupaj s to dovoljetno razpravo, ki smo jo imeli in zelo izjemno dolgim prehodnim obdobjem petih let. Pripričani smo, da bodo vsa vprašanja glede proizvodnje urejena do takrat in bomo potem lahko uporabili ta najbolj uravnotežen pristop do teh proizvodov. Hvala lepa. Upam, da boste naš predlog podprli. Hvala lepa. Tako, sedaj pa vračam na kratko besedo. Soporčaki, za kratek odziv. Hvala lepa. Naj se odzovem na nekaj stvari. Zelo jasna želim biti, ker mislim, da je prišlo do zmede. Ne urejamo. Na novo imamo že zakonodajo. To ni nova zakonodaja, ki se je skušam znebiti. Ne pravim, da teh proizvodov naj ne bi uredili. Predpisi so že zelo strogi, nekaj sprememb smo naredili in večina teh sprememb Večini sprememb ne ogovarjam. Še prav posebno o tem govoru ne govorim sploh o označevanju. Zadovoljen sem s predlogom komisije, kar se tiče zasnih kreditev glede označevanja. Socialisti so dali, da je to velika težava za njih. Naj povem, da temu ne ogovarjam. Če preberete moj govor zelo podrobno, potem vidite, da govorim o sestavine in užitnosti proizvodov. Samo o tem govorim. Torej, ne želim si, da samo prikimamo temu, samo zato, ker bomo potem ljudem, ki uporabljajo te proizvode, na zelo učinkovit način dali, da jih morda ne bi smeli uporabljati. In moram reči, da sem se z veliko z njimi sestala, preden sem podala ta ogovor. Nisem tega storila samo zato, ker želim podpreti industrijo, to sem storila, ker želim podpreti ljudi, ki uporabljajo te proizvode. In zelo jasno mi je bilo, s pogovorov z veliko ljudmi, kako pomembni so ti proizvodi za njih in kako je to za njih pomenilo amerikansko razliko, kar se tiče zdravja. Spoštujem komisijo in tudi EFSO, vendar pa pri tem vprašanju mislim, da so se zmotili glede užitnosti. Pripričana sem o to. In gotovo ne boste si poskusili teh proizvodov nekatere pač ta vprašanja bolj zanimajo, druge manj. Naj vas pomirim, to ni politično vprašanje, ne gre za vprašanje levo-desno ali podpirate komisijo ali ne. Gre za specifično vprašanje za tisti del ogovora, ki govori o užitnosti. Vsem drugim nimam težav in naj vam zagotovim, da če bo prišlo do manjše zamude zaradi tega ogovora, ti proizvodi ne bodo neregulirani, saj so že regulirani že imamo standarde glede teh proizvodov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj nadaljujemo z glasovanjem. Najprej imamo glasovanje o akcijskem načrtu za naravo ljudi in gospodarstvo. Tu bi zastavili ustno vprašanje. Glasujemo. Close the vote. Konec glasovanja. Se upravičujem, tu vam maham, pa me ne vidite. Lahko zgolj trenutek počakate, da pripravimo svoje kartice in da vsi glasujemo. Ste zdaj vsi pripravljeni? Ste vsi oddali svoj glas? Dobro konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje. Vprašanje za ustni odgovor komisiji, pregled izvajanja okoljske zakonodaje. Dve vprašanji. Prvo se nanaša na komisijo v zvezi z pregledom izvajanja okoljske zakonodaje. Enotno glasovanje. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje pa se nanaša na vprašanje za ustni odgovor svetu, prav tako gre za pregled izvajanja okoljske zakonodaje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje, ugovor v skladu s členom 105 poslovnika popolni prehranski nadomestki, elektronsko glasovanje, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Naslednje glasovanje. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018. Vsi oddelki. Predlog ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog dva. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog tri. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog štiri. Za. Proti proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 7 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Predlog 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. 18 je brezpredmeten, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Še končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Čestitke poročevalki, ki je ni v dvorani. Potem še proračun za leto 2018, predlogi sprememb proračuna. Bom prebral zgolj številke. 5474 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 4, 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 4, 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 4, 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 10 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. 5, 4, 1, nič. Konec glasovanja. Sprejeto. 5, 4, 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5, 4, 5, 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 12 skupaj s 5, 4, 5, 5 za, proti proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 5, 6 in 5, 4, 5, 7 glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta. 5, 4, 5, 8 in 5, 4, 5, 9 v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 5, 4, 60 in 61 za, proti, vzdržani, sprejeta. 62 in 63 v svežnju, za, proti, vzdržani, sprejeta. 5, 4, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5, 4, 4, 6 za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. 5, 4, 6, 5 za, proti, vzdržani sprejet. 5, 4, 19 in 5, 4, 8, 4 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani sprejeta. 5, 4, 20 za, proti, vzdržani sprejet. 5421 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5453 za, proti, vzdržani, sprejet. 5422 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5446 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5414 za, proti proti, vzdržani sprejet, 5415 za, proti, vzdržani sprejet, 5416 za, proti, vzdržani sprejet, 5426 za, proti, vzdržani zavrnjen, 54 ne želite, da preverimo, 5426. Glasujemo elektronsko. konec glasovanja, zavrnjen. 5427 za, proti, vzdržani, sprejet. 5429 za, proti, vzdržani, sprejet. 5430 za, proti, vzdržani, sprejet. 5431 za, proti, vzdržani, sprejet. 5432 za, proti, vzdržani, sprejet. 5432 za, proti, vzdržani, sprejet. 5-4-3-3 za proti, vzdržani, sprejet. 5-4-3-4 za proti, vzdržani, zavrnjen. 5-4-3-5 za proti, vzdržani, zavrnjen. 5-4-2-8 za proti, vzdržani, sprejet. 5-4-1-8 za proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5, 4, 8, 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 2, 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5, 4, 2, 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 2, 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 3, 7 za proti, stržani sprejet. 5, 4, 3, 9 za proti, stržani sprejet. 5, 4, 6, 9 za proti, stržani sprejet. 5, 4, 7, nič za proti, vzdržani sprejet. 5, 4, 7, 1 za proti, vzdržani sprejet. 5, 4, nič 7 za proti proti, vzdržani zavrnjen. 5472 za, proti, vzdržani sprejet. 5474 za, proti, vzdržani sprejet. 5473 za, proti, vzdržani sprejet. 5417 za, proti, vzdržani sprejet. 5438 za, proti, vzdržani sprejet zavrnjen. Več 4-4 nič za proti, zdržani, zavrnjen. Več 4-4-1 za proti, zdržani, sprejet. Več 4-4-2 za proti, zdržani, sprejet. Več 4-4-3 za proti, zdržani, zavrnjen. Več 4-6 za proti, zdržani, zavrnjen. 4, 4, 5, 4, 7, 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, nič, nič za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5, 4, 7, 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, 7, 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 5, 4, nič, 5 za, proti, vzdržani, sprejet in 5, 4, 7, 8 za proti vzdržani sprejeta. 5, 4, 7, 9 za proti vzdržani sprejet. 5, 4, nič 4 za proti vzdržani zavrnjen. 5, 4, 8, 3 za proti vzdržani sprejet. 5, 4, nič 3 za proti vzdržani zavrnjen. 5, 4, 8, 3 za proti vzdržani sprejet. 5402 za proti, vzdržani, zavrnjen. 5401 za proti, vzdržani, zavrnjen. 5450 za proti, vzdržani, sprejet. 5451 za proti. Se pravi, čujem še enkrat, nisem videl, kdo je za. 5451 proti vzdržani, sprejet. 5-4-5-2 za proti, vzdržani, sprejet. 5-4-6-6, 5-4-6-7 in 5-4-6-8 za proti, vzdržani, sprejeti. 5-4-8 nič in 5-4-8-1. Glasujemo v svežnju, kdo je za. Pa še 5-4-8-2, torej vseh treh. Kdo je za? 5-4-8-2 proti vzdržani sprejeti. 5, 4, 8, 5, 8, 6 in 8, 7. Glasujemo svežnju za, proti, vzdržani, sprejeti. 5, 4, 2, 5 za, proti, vzdržani, sprejeti. 5, 4, nič 9 za, proti, vzdržani, sprejeti. 5408 za, proti, vzdržani, sprejet. S tem smo prišli do konca glasovanja. Besedo pa predajam gospe Grostet, ki bo predsedovala seji. Hvala za sodelovanje. Drage kolegice in kolegi, sama bi predlagala, da nadaljujemo z delom, tako ali tako že nekoliko zamujamo skladno s časovnico. Hvala vsem, ki ste se odločili ostati tudi po glasovanju. Čaka nas naslednja točka, točka 10 ki se nanaša na varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Besedo bom nemudoma predala poročevalki gospe Mela iz skupine ENF. Brez nadaljnega je beseda vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. To mnenje, ki se nanaša na varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu, je bilo zavrnjeno strani večine skupin v tem odboru, je vseeno zelo pomembno, da niste preveč sektaški. Na vse zadnje gre za izjemno pomembno vprašanje in sicer izpostavljeno strakotvornim snovem. C'est dans le même état d'esprit de présenter. Mislim, da bi morali ohraniti to krhko ravnotežje med preprečevanjem tveganjem na strani delavcev in težavami, s katerimi se soočajo podjetja, ki morajo zagotoviti ničelno izpostavljenost tveganjem. Gospa predsedujoča, nadaljevala bom, ko bodo vsi vtihnili in bom lahko sama nadaljevala v miru. Ford. Kolegice in kolegi, malo nas je v dvorani, zato prosim, da prisluhnete naši poročevalki, ne, ne moremo več izgubljati časa. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, ohraniti je treba to krhko ravnotežje med preprečevanjem tveganj na eni strani, ko gre za delavce in na drugi strani zahtevami, ki jih nalagamo na podjetjem, ki morajo zagotoviti ničelno praktično tveganje. Tu gre za čezmejna nadnacionalna vprašanja. Seveda bom zelo odprto obravnavala tudi vse vložene predloge sprememb. Mislim pa, da prvotnega besedila komisije nisem spreminjala razen v prilogah. Kolegice in kolegi iz odbora za okolje in javno zdravje morajo še enkrat obravnavati to mnenje. Mi nikakor ne želimo oduzeti legitimnosti končnemu poročilu. Gospa predsedojoča, mislim, da se strinjate z menoj, da moramo zaščititi delavce in tudi delodajalce, ampak zakonodajo lahko naložimo vsem tem akterjem zgolj, če jo predhodno ustrezno obravnavamo. Hvala lepa, gospa poročevalka. Nekaj poročevalcev v senci je danes žal odsotnih. Besedo pa predajam gospodu Gerikev iz EKR-ja. Ja, fin dank. Hvala lepa. Zaščita delavcev mora biti glavna prednostna naloga. Ne more biti tako, da dajemo prednost gospodarstvu pred zdravju ljudi. Delavci so zelo pomembni, če so zdravi, je zdravstvo cenejše, zato je predlog komisije, predlog, ki služi vsem. Zaščititi moramo vse delavce na enak način in potrebujemo enaka pravila za evropska podjetja. To je dobra politika in to je naša prednost. Kar zadeva mnenje, hvala pripravljavki mnenja za upravljeno delo. Jasno mora biti, da morajo biti nove mejne vrednosti izvedljive, merljive in ustrezne. Moja skupina podpira mejne vrednosti, ki jih je določila komisija Te mejne vrednosti so bile določene v skladu z znanstvenim postopkom, zato se ne strinjamo z spreminjanjem mejnih vrednosti, ki jih je mogoče najti v mnenju. Zato bom vložil predloge sprememb v to smer. Hvala. Si boku. Najlepša hvala. V dvorani je tudi kolega Ek, ki bo prav tako dobil besedo, ker je poročevalec v senci v svoji skupini. Hvala lepa, predsedojoča, kolegice in kolegi. Sveda moramo pozdraviti, da imamo končno pred seboj predlog glede prenove direktive v zvezi z obremenitvijo z rakotvornimi ali mutagenimi snumi. Leta 2002 je bilo to napovedano in komisija je nažalost zavlačevala. Sklicevali so se na boljšo regulativo. Dobro, lepo je videti, da komisija resno jemlje zaščito delavcev, ampak eh, niso želeli obremeniti industrije z dodatnimi stroški. Rakotvorne snovi so na prvem mestu, kar zadeva povzročitelje smrti med delavci in to je za nas velika sramota in to ne odraža odgovornosti do skrbi za delavce, ki jo imajo delodajalci. Mislim, da nismo upravili dobrega dela na tem področju, to je zdaj v preteklosti in vse skupaj lahko tam tudi pustimo. Pozdravljam predlog komisije, ampak obžalujem, da tako imenovane retrotoksične snovi niso bile vključene v predlog čeprav obstaja dovolj dokazov za to, da ima to lahko negativne posledice. Zato predlagam, da naš odbor pozove komisijo, da spremeni izvirni predlog in da vključijo tudi retrotoksične snovi v, četrt, v prvem četrtletju 2018. Ne gre samo za zdravje delavcev, ampak tudi za zdravje in zaščito še nerojenih otrok. Hvala. Aloh. Euh, Najlepša hvala. Besedo dobi kolega Pedičini. Hvala, predsedujoča. Če si pogledamo zgolj podatke, ki jih imamo na voljo strani komisije, ti podatki so bili objavljeni tudi v sporočilu, komisije. 53 odstotkov vseh smrti na delovnem mestu je vezanih na rak. 90 tisoč do 150 tisoč smrtnih žrtev nastane zaradi novih rakotvornih snovi. Veliko ljudi zboli, več tisočih letno umre zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem. Skratka, številke so neizpodbitne, ogromno ljudi umira zaradi te izpostavljenosti, zato je to nujno zdravstveno vprašanje, ki se ga moramo takoj lotiti brez oklevanja. Strinjamo se v celoti s predlogom Evropske komisije. Komisija je pripravila oceno učinka, na podlagi katere bo spremenila mejne vrednosti, ki veljajo za rakotvorne in mutagene snovi. Parlament ne bi smel pripraviti šibkega mnenja v zvezi s predlogom komisije. Gospa poročevalka, tudi če obstaja minimalna verjetnost, da neka snov predstavlja tveganje, bi morali to snov omejiti. Komisija je pripravila mejne vrednosti in če bo kolegica menila, da so te omejitve preveč, stroge, da ogroža industrijo, se mi zdi, da bi bilo vendarle bolje, da se industrija nekoliko bolj potrudi, uloži več truda v raziskave in pripravi predloge, ki bodo predstavljali ničeno tveganje, da ne bo delavec tisti, ki bo moral nase prevzeti večje tveganje za to, da ne bo zbolel. Pa čeprav bi, naprimer, kakšna snov zadevala zgolj eno samo osebo. Hvala lepa. Želi še kdo besedo pri tem poročilu? Kot kaže ne. Tako da bom dala besedo Evropski komisiji. Gospa Podneši, se upravičujem, ker sem tako zmaličila vaše ime. Predstavnikov komisije ni? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lep pozdrav vsem. Hvala lepa odboru Envi, še posebej poročevalki, gospe Joel Mela, za hiter odziv. Cenimo, da ste se hitro odzvali, zato ker bomo tudi mi s tem lahko hitreje napredovali. Slišali smo vaše komentarje, tudi vi se strinjate s tem, da je zvarovanje delavcev ključnega pomena. Gre za drugi predlog, ki smo ga pripravili na to temo. Prvi je bil pripravljen maja lani in s tem predlogom naj bi zaščitili več kot 100 tisoč delavcev v naslednjih 50 letih, kar je nedvomno pomembno. Glede predloga mnenja in predlogov, ki ste jih vključili, namreč, da bi morale biti mejne vrednosti više. Naj podarim, da predlog komisije temelji na znanstvenih dognanjih. Naš znanstveni odbor za mejne vrednosti izpostavljenim snovem na delu je podal to oceno. Ocena učinka je pregledala tudi izvedljivost, pa tudi socialne učinke. Med drugim smo preverili, kakšen bo vpliv na MSP-je. Opravili smo tudi razprave z vsemi socialnimi partnerji preko tega znanstvenega odbora. Prepričani smo, da so te vrednosti, ki smo jih pripravili, izvedljive. Glede komentarja gospoda Eka, rekel je, da bi morali nekaj storiti tudi v zvezi z retroaktivnimi snovmi. V okviru prve direktive CMD smo se dogovorili o tem vprašanju, rekli smo, da bo komisija še naprej ocenevala to vprašanje, zagotovila to oceno do začetka leta 2019. Še enkrat najlepša hvala za opravljeno delo. Veselim se že nadaljnega dobrega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa, gospa. Za zaključek pa besedo predajam pripravljalki mnenja, gospi Melan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razprava je bila zelo kratka in moram reči, da je bila rahlo nedostojna, glede na to, kako resno je stanje. Po vrhu vsega je to vprašanje izjemno kompleksno. Rada bi podarila kar nekaj vidikov, ki jih nismo obravnavali v okviru teh dosjejo, ampak ko bo prišlo za do faze zaključevanja teh dosjejev bi morali storiti več tudi za delavce, ki bodo pokazali, da so zboleli zaradi te izpostavljenosti. Kot prvo, ko gre za večfaktorske rakotvorna obolenja. Kot veste, obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na to, da delavec zboli za rakom težko bomo rekli, ali je kriv azbest, ali je kriv kadmi, ali je kriva katera druga snov. Težko bomo pri posamezni vrsti raka ugotavljali, katera snov je bila kriva za nastanek. Poleg tega v Evropi prihaja do gibanja delavcev, do napotitev delavcev. Zato me zanima, kako bomo zagotovili enake mejne vrednosti pri snoveh v vseh državah. Kako boste lahko rekli, da je nekdo pri 60-65 letih zbolel za pljučnim rakom in da je to nedvoumno povezano z izpostavljenostjo tej snovi v tej državi, v tem podjetju. Čeprav je tekom svojega poklicnega življenja ta posameznik delo opravljal v različnih državah. Zdi se, kot da si nekoliko brišemo realnost. Gospod Pedičini. 40 let sem se ukvarjala z žrtvami, ki so trpele zaradi poklicnih bolezni. Morda želite znižati te vrednosti, zato da boste imeli tudi sami bolj mirno vest. Ampak z nekaterimi mejnimi vrednostmi ne bomo dodatno zaščitili delavcev, predvsem zato, ker so takšne vrednosti neizvedljive v nekaterih državah. Sama danes delujem neutralno, politično in gospodarsko neutralno, pa tudi filozofsko neutralno, tako kot sem 40 let delovala neutralno v svojem drugem poklicu. Delodajalci ne smejo izgubljati delovnih mest, tudi delodajalce je treba zaščititi, res pa je, da moramo delovati bolj previdnostno. Previdnostno načelo se je pojavilo tudi v prvem trialogu, nekje deset predlogov sprememb je bilo vloženih na moje prvo mnenje, vsi so bili zavrnjeni. Države po eni strani in delodajalci po drugi strani morajo storiti več za to, da nadomestijo rakotvorne snovi oziroma da poskrbijo za to, da te snovi izginejo. Že prej sem povedala, da je to ravnoteže, ki smo ga vzpostavili zelo krhko, je pa izvedljivo z velikim veseljem bom prisluhnila tudi poročevalcem v Senci, če se bomo sestali. Z veseljem se bom pogovorila tudi o predlogih sprememb. Hvala vsem, ki ste se odeležili te razprave. Hvala, gospe predsedujoči in tudi komisiji za predstavljeno stališče. Z veseljem bom preučila predloge sprememb in upam, da bomo na koncu ta predlog podprli. Hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. Še par ključnih podatkov. Rok za vložitev predlogov sprememb je 6. september do 11. Glasovanje v odboru Envi bo potekalo 12. oktobra. Glasovanje v odboru za zaposlovanje 27. novembra. Datuma, kdaj naj bi potekalo glasovanje na plenarnem zasedanju, pa še nimamo. Hvala lepa vsem. Zdaj pa nadaljujemo na to s točko 11 na dnevnem redu. Gre za akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo. Besedo ne mudoma predajam različnim soporočevalcem. Najprej kolegu Dorfmanu za ELS. Ja, Hvala, gospa predsedajoča. O ustnem vprašanju smo pravkar glasovali. Zdaj pa govorimo o resoluciji na to temo. Za našo skupino moram povedati, da podpiramo pravila v zvezi z direktivo Natura 2000. Biotska raznovrstnost je zelo pomembna v Evropski uniji in vedeti moramo, da biotska raznovrstnost ne obstaja samo v naravi, ampak tudi v, na podeželju. Zato moramo podeželje in aktivnosti ljudi vključiti v prizadevanja za zaščito biotske raznovrstnosti. Še posebej, kar zadeva območjo Natura 2000, tukaj mi je veliko potencijala za spore in eh, politično se s tem neprestalno ukvarjamo. To še posebej velja za občutljiva območja. Tam je včasih težko doseči ravnoteže med naravo in podeželjem. V mislih vam naprimer Alpe. Še nekaj želim izpostaviti. Vprašanje. velikih področji, kjer živijo divje živali. In tu ima veliko potencijala za podžiganje sporov. V tej resoluciji sem želel to omeniti. Mislim, da potrebujemo ustrezno upoštevanje podeželja, obdelave površin in tako naprej, pa tudi narave seveda še vedno pa obstaja zamisel, da širjenje populacije volkov ne predstavlja nevarnosti, da jih ne bi smeli omejevati. No, tradicionalne oblike kmetijstva se izgubljajo v Evropi, veliko je primerov tega, še posebej v alpskem območju. Mislim, da moramo razmisliti o tem, torej kako bi razumno lahko postopali proti tem plenilcem. Seveda upoštevati je treba vidike narave in potrebe kmetovalcev, obdelovalcev. Razmisliti moramo o tem, kakšne dodatne ukrepe bi lahko uvedli, zato da bi bolje dosegli to ravnotežje, bolje kot danes. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu socialistov gospa Kadenbach. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Dorfman je že omenil nekaj elementov, ki jih želimo doseči s to resolucijo. Najprej seveda želimo opozoriti na to, da če želimo doseči cilje na področju biotske raznovrstnosti, moramo zagotoviti, da bodo vsi akteri ustrezno sodelovali v naslovu akcijskega načrta že omenjamo naravo ljudi in gospodarstvo. In to je zelo pomembno, če želimo zagotoviti dobre rezultate. Polovica površin v Naturi 2000 nima ustreznih načrtov za upravljanje. 50 odstotkov površin naj bi obravnavali vzdržno ali trajnostno. Pristopi so sicer dobri, ampak mislim, da bi morali prispevati še več. Potencijal za konflikt je že omenil gospod Dorfman. Namreč mislim, da potrebujemo neke vrste prožnost pri določenih zaščitenih vrstah. Naprimer, določene živalske vrste v nekaterih regijah povzročajo veliko težav. Biotska raznovrstnost je nekaj kompleksnega, zato ne more biti tako, da dopustimo prekomerno razširjanje določenih vrst. Seveda, vrste je treba zaščititi, ampak ne do tolikšne mere, da potem to ogroža druge vrste živali. In vse skupaj mora seveda biti v ravnovesju z gozdarstvom in kmetijstvom. Potrebujemo prožnost, ampak seveda ne pa v tolikšni meri, da bi se odpovedali zaščiti. Govorimo o medvedih, o volkovih in mislim, da se bomo morali s to razpravo enkrat soočiti, kaj te rešitve potrebujemo. Zaščita živalskih vrst, zaščita biotske raznovrstnosti bo uspešna le, če bodo ljudje prepričani, da je to potrebno. Politiki na vseh ravneh morajo biti prepričani, da je to nekaj, za kar si je vredno prizadevati. In to bomo dosegli le, če bodo vse skupaj sprejeli tudi ljudje. Imamo težave z medvedi, volkovi in hibridizacijo, volkov na primer na številnih področjih nimamo več samo volkov, ampak se je marsikaj pojavila že hibridna oblika, volkovi se mešajo z domačimi psi, na primer. In to lahko ovira druge vrste živali. Zato mislim, da bi morali v naslednjih dneh pripraviti predloge sprememb k temu dokumentu, zato da bomo lahko skupaj našli rešitev s katero bomo bolj uspešno nastopili pri reševanju teh problemov. Hvala. Hvala lepa za besedo. Besedo predajam kolegu Nemes Makarju v imenu skupine EKR. Eh, in eh, februari vorig jaar hebben we kamerbreed een biodiversiteitsrapport goed. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lani smo sprejeli poročilo o biotski raznovrstnosti, sam sem bil poročevalec in ključno sporočilo je bilo, da moramo preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti, da bi morali spoštovati cilje z področja biotske raznovrstnosti do leta 2020. To je res ključnega pomena. Biotska raznovrstnost je izjemno pomembna za naravo, na no, vse zadnje pa je to tesno povezano tudi z našim blagostanjem. Se pravi, vprašanje je povezano tako z naravo, z gospodarstvom, kot tudi s človekom. Leto 2020 je ciljno leto in če bomo želeli doseči cilje, ki smo si jih zadali do takrat, moramo spoštovati tudi vso zakonodajo na tem področju. Komisija ne bi smela spreminjati niti direktive, niti samega akcijskega načrta. Direktiva o naravi, ki je bila predstavljena aprila je nedvomno korak naprej. Istočasno pa akcijski načrt ni dovolj za to, da dosežemo cilje do leta 2020. To je tudi razlog, zakaj bi morali vložiti dodatna prizadevanja. Izmenjava mnen s komisijo je na to temo že potekala. Komisija ima podobno mnenje kot mi. Odbor Envi pa bi moral poslati jasno sporočilo v zvezi s tem, katera področja je treba izboljšati. Glede resolucije, ki jo obravnavamo, zdi se mi, da ta ponuja odgovore na zastavljena vprašanja. Predvsem izpostavlja pomankljivo zakonodajo. Akcijski načrt sam po sebi pa, to morate vedeti, ni dovolj jasen, tudi ko gre za predloge, ki jih komisija ponuja za to, da bi dosegli cilje do leta 2020. Seveda moramo sodelovati tudi z akteri na terenu, ampak akcijski načrt velja do leta 2020 načeloma. Zato se mi zdi, bi morali pripraviti tudi ustrezen strateški in akcijski načrt za obdobje po tem letu akcijski načrt ne ponuja ustreznih odgovorov na nekatere izzive, naprimer, ko gre za zeleno infrastrukturo, ko gre za čezmejna omrežja. Premalo se osredotočamo na doslednost in usklajevanje med posameznimi področji, naprimer politično, kmetijsko področje, področje narave, kohezijska politika. Sam sem relativno zadovoljen z besedilom in upam, da bo večinsko podprto. Hvala. Hvala lepa. Besedo zdaj dobi kolega Gerbrandi v imenu skupine Alde. Much, Hvala lepa, predsedujoča. Skoraj dobesedno bi lahko ponovil kolego Demes Makarja. Tega sicer ne bom storil, ampak res se strinjam sto odstotno s tem, kar je povedal. Torej, zakaj smo zastavili to ustno vprašanje? Ustno vprašanje smo zastavili zato, ker nismo dovolj uspešni. V poročilu o stanju narave izpred dveh let so bili vklopljeni vsi alarmni zvonci. Mislim, da moramo vse storiti za to, da bodo rdeče loči spet zasvetile zeleno. Tega se zavedamo in čas je tudi, da bo komisija postala bolj agresivna na tem področju. Zdi se mi, da na evropski ravni menimo, da je skoraj vse bolj pomembno od narave. Narava je zelo pomembna, ne samo za se ali po sebi, ampak tudi za ljudi. Upam, da se bomo kot parlament posvetili temu glavnemu vprašanju. Res je, z določenimi vrstami imamo težave in smiselno bi bilo, če omenjamo tudi te. Ampak glavni problem niso volkovi v določenih delih Evrope ali določene druge vrste živali v drugih delih Evrope. Gre za vse vrste živali. Več tisoč jih je in te so ogrožene. Mislim, da bi se morali posvečati temu kot parlament. Zato upam, da bosta ustno vprašanje in resolucija pripeljajo do tega, da komisija spremeni pristop. To ne zadeva samo akcijskega načrta 2020. Potrebujemo več denarja, ne samo na evropski ravni, predvsem na nacionalni ravni. Bolj se moramo posvečati temu vprašanju v okviru skupne kmetijske politike. Komisar Hogan, komisar Hogan ne more kar tako reči, bomo počakali na naslednji pregled SKP. Tako ne gre komisija mora potem odkrito povedati, se opravičujemo, ampak eh, ciljev strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2020 ne bomo dosegli. Upam, da tega ne bodo storili. Moje glavno sporočilo je, da se moramo posvečati glavni temi, torej da politika glede biotske raznovrstnosti ne dosega rezultatov in da moramo res storiti več za to, da bomo cilji dosegli. Hvala. Merci beaucoup. Alors... Najlepša hvala. Ostalih soporočevalcev danes ni z nami, tako da besedo dobijo ostali poslanci, najprej kolega Filner. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala kolegicam in kolegom. Posvetil bi se enemu vediku politike za biotsko raznovrstnost. Ne Natura 2000, ampak direktiva o pticah in habitatih. Strinjam se z veliko elementi iz prispevka gospoda Gerbrandija, ampak še nekaj želim omeniti. Moji voljevci so zelo zaskrbljeni prvič zaradi mesečnega potovanja v Strasburg, seveda, ampak ob tem jih skrbi biotska raznovrstnost. Predvsem, kako to obravnavamo v direktivi o pticah in habitatih komisijo želim prositi za pomoč, zato ker ne morem podati ustreznega odgovora v zvezi s tem. Zanima me, ali bi komisiji uspelo to razložiti. V Stokholmu, na primer, tam imam poletno hišo ali pač kjerkoli že, je tam neka vrsta ptice ki se imenuje kormoran. Ljudje pravijo, da je teh ptic vedno več, da je populacija eksplodirala, ampak ne smejo jih loviti. Zato, ker je tako zapisano v direktivi. V določenih delih Balskega morja padajo staleži rib, to je povezano s eksplozijo populacije kormoranov, ampak še vedno jih ne smemo loviti. Potem pa preberemo direktivo, govorimo s komisijo, naprimer. In komisija pravi, da vse obstaja derogacija in lov je potem mogoč. Mislim, da je problem zelo velik, če potrebujemo derogacijo, zato da bi lovili ptico, ki je ena najpogostejših vrst na določenem območju. Najbolj Problematična pa je izkušnja nekaterih na švedskem. Zvukovi, naprimer, je bilo podobno na švedskem. Pred nekaj leti se je volk sprehajal po glavni ulici v mestu Upsola. Začeli smo loviti volkove in znašli smo se v zanimivem stanju, ko je komisija lovila švedsko, zato ker smo na švedskem lovili volkove. Gospod Grbrandi ima prav, ko pravi, da se ne smemo posvečati posameznim vrstam, da se moramo posvetiti biotski raznovrstosti v splošnem, ampak poslušajte, državljani potem tega ne razumejo, zato ker ustrajamo pri določenih živalskih vrstah, ki so zaščitene in danes te zaščite več ne potrebujejo. Mislim, da bomo temu priča. Še več, ko sem bil novinec tukaj pred 13 leti, je veliko švedov in fincev govorilo o volkovih, zdaj o volkovih govorijo Nemci, kmalo bodo začeli nizozemci in tega je vedno več. Zanimivo vprašanje je naslednje. Zakaj prihaja do tega? Zakaj prihaja do tega problema in zakaj se ukvarjamo s posameznimi živalskimi vrstami, ne pa da bi govorili v splošnih potezah? No problem je v tem, da je arhitektura direktiv napačna. Imamo statične sezname živali in ti seznami se ne spreminjajo in niso prilagojeni okolju. Okolje pa se neprestano spreminja. To preprosto ne deluje. Zato obžalujem dejstvo, da se komisija ni odločila za to, da bi izvedli revizijo ali da bi vse skupaj črtali in začeli znova. Lepo bi bilo, če bi bili nekoliko pametnejši. Pa kaže, da nismo. Upam, da mi bo komisija lahko razložila. Dobro, ne boste mi pomagali razložiti potovanje v Strasbur in nazaj vsak mesec, to ni vaša krivda, ampak pri tem vprašanju pa mi lahko pomagate. Lepo prosim, da mi razložite, kako smo se znašli v tej godli, zato ker jaz tega ne morem razložiti. Hvala. Eh, Hvala lepa. Besedo zdaj predajam. Kolegi, Hvala, samo predlog. Začel bom z Nelsonom Mandelo, morda je to nenavadno, ampak delal vsem za britansko gibanje proti apartheidu. Podobo Nelsona Mandela smo uporabljali zato, da smo Britancem razložili, da je veliko političnih zapornikov v Južni Afriki in naj samo eden. To je bil uspešen način za začetek razprave. Mandela smo uporabili zato, ker so se ljudje identificirali z njim in potem smo to izkoristili zato, da smo povedali, da on ni edini politični zapornik ampak da jih je več. In tukaj imamo možnost, da večje vrste, v mojem primeru, severovzhod Anglije, je vprašanje, ali bi uvedli evropsko divjo mačko v Združeno kraljestvo. Tam je izumrla. Vprašanje je, ali bi jo spet predstavili v to okolje ampak gospod Grbrandi je povedal, da bi to morala biti razprava o zagotavljanju biotske raznovrstnosti. Mislim, da bi volka lahko uporabili v nekaterih delih Evrope, divjo mačko v drugih delih Evrope, zato da bi se ljudje lahko identificirali s tem in potem bi lahko govorili o tem, da je ponovna uvedba divje mačke v bistvu širše vprašanje, vprašanje povezano z biotsko raznovrstnostjo. To je vprašanje, ki je povezano tudi z izobraževanjem ljudi, seveda. Vem, da ne gre vedno za to, da bi unesli ujedo v okolje. Potem se pojavi razprava med naturalisti in kmeti. Mi smo politiki in moramo najti umestno točko in poskrbeti, da bodo vsi lahko predstavili svoje argumente kmetje na severovzhodu Anglije se, skrbi, se ukvarjali z vprašanjem, kaj se bo zgodilo z ovcami. In v severovzhodu Anglije se pojavlja tudi vedno več srnjadi in ujeda bi potem lahko odstranila nekaj šibkejših predstavnikov srnjadi in to bi bilo dobro za Darwinovega stališča, zdaj za to skrbijo lovci kajti ujede pač eh, plenijo šipkejše predstavnike srnjadi, lovec se ne more odločiti, kdo je šipkejši in kdo ne. Srnjad pa se hrani z mm, mladimi drevesi. Naprimer, ko posadimo drevo, pride srnjad in poje tiste novo zrasle dele in to seveda ovira rast dreves. Zato potrebujemo lovce. Nekateri argumenti so za to, da bi uvedli divje mačke, drugi so proti. Argumenti so na obeh straneh. Ampak dobro, ta razprava o divjih mačkah lahko služi kot uvod v to, da ljudi v Združenem kraljestvu, pa tudi drugot, obvestimo o tem, da moramo poskrbeti za biotsko raznovrstnost, ki smo jo izgubili v zadnjih 20 in 30 letih. Hvala. Najlepša hvala. Besedo predajam gospe Birder. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pravkar smo slišali, da se okolje spreminja. Ampak mislim, da dokazi kažejo, da se okolje res spreminja in da se slabša, ne gre na boljše. Mislim, da lahko na prste ene roke preštejemo projekte, ki pomagajo biotski raznovrstnosti. Narava je zelo kompleksna in trenutno je ogrožena. to, kar se zgodi na enem delu, bo imelo neviden, tih vpliv na drugi del. To se imenuje tiha kriza. Morda bi bilo dobro, če bi vsi kot eh, poslanci in vsi, ki smo v dvorani, morda za nekaj dni šli nazaj v okolico osnovne šole. Poglejmo si, kaj je izginilo iz okolja, v katerem smo najprej spoznavali naravo. Videli boste, kaj je izginilo iz vašega okolja in to se dogaja povsod po Evropi v zelo velikem obsegu. Zadovoljna sem, da imamo ta osnutek resolucije, da imamo razpravo na to temo. Lani smo dobili odlično poročilo in mislim, da moramo še vedno pritiskati v zvezi s tem. Uložila bom predlog spremembe v zvezi s tem, namreč pri povezavah z drugimi področji. Pri skupni kmetijski politiki je bilo veliko napak in izgubili smo veliko priložnosti, ko smo zadnjič revidirali to politiko, ampak skupna kmetijska politika ne ščiti določenih območij, to so pašniki, v Španiji, na Portugalskem, v Romuniji, v Bolgariji, tudi na jugovzhodu Evrope, naprimer, imamo, eh, jugovzhodu Združenega kraljestva imamo to, pa tudi v alpskih regijah. Na teh območjih so zelo stara drevesa in zelo stari gozdovi gre za težko življenje, ampak s tem se zaščiti cela vrsta živih biti. Če ne načrtujemo, stvari le redko gredo tako, kot si želimo. Če ne bomo imeli načrta za ta območja, potem ta območja ne bodo zaščitena. To je težko življenje, denarja v tem ni veliko, zato potrebujemo ukrepe, zato da bomo pomagali ljudem, ki so na teh območjih z ovcami, kozami in skrbijo za okolje. Zaščititi moramo njihov način življenja, prav tako je treba zaščititi rastline in živali, ki živijo tam z njimi. In to seveda izhaja iz načrtovanja, iz financiranja in na ukrepih, kot je akcijski načrt. To bo vključeno v moj predlog spremembe, torej še enkrat opačni ekipi morali razmisliti in o tem, kakšno prednost prinaša vsem. Hvala. Hvala lepa, gospa. Slišali smo številne pripombe, zato je prav, da damo besedo zdaj še komisiji, gospod Notaro. Thank you very much, uh, madam chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala za priložnost, da spregovorim pred odborom. Na kratko se bom odzval na osnutek resolucije in na razpravo, ki smo, bili, ki smo ji bili priča. Na začetku želim omeniti, da je akcijski načrt zdaj pred nami. Zahvaljujem se odboru za pozitivne odzive in tudi hvala za osnutek resolucije. Ampak akcijski načrt ni namenjen temu, da bi nadomestili strategijo za biotsko raznovrstnost. To naj bi bilo orodje za to, da bi lažje dosegli cilje. Seveda, v načrtu je navedeno, da obstajajo določene omejitve, to bo do konca mandata Evropske komisije, to je do leta 2019. In ta časovnica je omejitev. Zakaj? Kolegi se je odločil, da želijo poskrbeti za odgovornost glede doseganja ukrepov, ki so v načrtu. Do konca 2019 želimo pokazati, kaj smo dosegli, zahvaljujoč tej pobudi. Načrt torej ne vključuje širših razprav, naprimer o večletnem finančnem okviru ali o prihodnosti SKP. Parlament bo odigral ključno vlogo pri tem kot so zakonodajalec in kot proračunski organ. To je objektivna omejitev v načrtu in komisija to priznava v načrtu in tudi v sporočilu, ki smo ga poslali. Vendar, načrt ima še vedno veliko potencijala za to, da prispeva k temu, da bomo lažje dosegli cilje za biotsko raznovrstnost. Pregled stanja kaže, da imamo v direktivi o pticah in habitatih še vedno veliko manevrskega prostora, da izboljšamo stanje narave in stanje na področju biotske raznovrstnosti. 15 ukrepov je vključenih in tudi več kot 100 podukrepov. Na tem delamo zelo proaktivno z deležniki in oblastmi v državah članicah. To je namenjeno temu, da bi prišli bliže cilju, niče ne more reči, ali nam bo uspelo ali ne, ampak poskušamo doseči ta cilj in to čim prej. Izpostaviti sem želel še nekaj. Nekatere pobude so bile omenjene v osnutku resolucije naprimer v zvezi z opraševalci. Komisija ni prenehala z delom na tej temi. Zavedamo se, pozivo parlamenta v zvezi s tem, delo teče. In te pobude se obravnavajo v komisiji, vendar veliko dela teče seveda, še posebej kar zadeva v zvezi z opraševalci vprašanje zakonitega poboja ptic. Imamo načrt EU za ta problem, sodelujemo z različnimi združenji, BirdLife, združenji lovcev, nacionalnimi oblastmi in drugimi. Sodelujemo pa tudi na mednarodni ravni, naprimer konvencija o migratornih vrstah in tudi kar zadeva ptice, ki preselijo med Afriko in Evropo. Zdaj pa bom odgovoril na konkretna vprašanja, ki smo jih slišali v razpravi. Naj pojasnim, ne zagovarjamo ponovne uvedbe določenih vrst, če je ta vrsta izginila. Kaj se je zgodilo z volkovi in medvedi? Šlo je za naravno okrevanje populacije, zato ker je direktiva zaščitila te vrste in potem si je populacija opomogla. Prožnost. Nekateri ste omenili prožnost, gospa Kadenbach je to omenila in to je vključeno v direktivo, ampak to se verjetno ne razume dovolj ali ne izkorišča dovolj. Zato imamo v načrtu poseben ukrep, da bo prožnost bolj koristna, bolj razumljiva in da bo pomagala rešiti konflikte, ki izhajajo iz tega. Gospod Grabrandi je nekaj omenil v zvezi z temi konfliktnimi vrstami in biotsko raznovrstnostjo. Število vrst, ki so zaščitene, je kar veliko, več kot 1500 vrst. Govorimo o peščici. Približno deset jih je, deset vrst povzroča konflikte na določenih delih Evrope. Seveda ta, to ne pomeni, da je tam problem manj pomemben, ampak zadeve moramo gledati z pravega zornega kota. Govoriti moramo o učinkovitosti zakonodaje nasploh. Direktive ne ščitijo hibridov, to pomeni, da je mogoče ta problem rešiti v okviru direktive. kar zadeva statično značilnost direktiv in da te direktive naj ne bi bile primerne za zaščito problemov, za reševanje problemov glede zaščite biotske raznovrstnosti. Naš proces je bil odprt in ugotovili smo, da so direktive primerne in ustrezne. Parlament se s tem sklepom strinja, kajti V mestnem pregledu biotske raznovrstnosti in strategije v zvezi s tem je parlament sklenil, da se strinja z nami in tudi svet ministrov se z nami strinja. Mislim torej, da bi morali morda več energije posvetiti temu, da orodje izkoristimo v, količni, v čim večji možni meri. Lov ni nujno omejitev, kar zadeva upravljanje z določenimi vrstami, naprimer kormorani. Zakaj? Kajte to je pravna osnova. To pomeni, da lahko države članice ukrepajo zakonito. Če ta pravna podlaga ne vodi do upravnega bremena, potem je mogoče, da države članice derogacijo učinkovito uporabijo, zato da lahko lovijo kormorane, naprimer. S tem bi zmanjšali probleme, ki jih povzročajo te ptice. To je ena vrsta medalje oziroma ena plat medalje, seveda je mogoče, da to vpliva tudi na druge gospodarske dejavnosti, naprimer na ribolov. In ribe bi lahko zaščitili. Veliko primerov je uspešnih zaščitnih ukrepov pri teh gospodarskih dejavnostih. Nobenega razloga ni, zakaj ne bi tega upravljali bolj široko in bolj obsežno, zato da bi lahko zaščitili določene živalske vrste. Veliko je poudarka na prihodnosti v tem osnutku resolucije, kako sem povedal, to je vključeno v načrt sam, namreč ne govori o naslednjem večletnem finančnem okviru, prav tako ne govori o SKP v prihodnosti, ampak ukrepi 90 in 11 v akcijskem načrtu zadevajo SKP, ribiško politiko in regionalno politiko in ti ukrepi so zelo pomembni. Zakaj? Trenutno financiranje gre do leta 2020 in to se bo nadaljevalo v smislu izdatkov do 2022 ali 2023. Zdaj poskušamo izboljšati okvir za prihodnost. Ne smemo pozabiti, da bo trenutni ustroj veljal še pet ali šest let. Zato moramo zadeve čim bolj izkoristiti, koliko se le da, zato da zaščitimo naravo in živalske vrste. Hvala lepa in hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Naj vas spomnim še na rok za uložitev predlogov sprememb. 5. september do 11. ure. Glasovanje v odboru ENVI bo poteklo 12. oktobra, glasovanje na plenarnem zasedanju pa v oktobru na drugem plenarnem zasedanju. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu, točka 12, pregled izvajanja okoljske zakonodaje. Tudi tu imamo kar nekaj soporočevalcev. Besedo najprej dobi ELS, gospa Pietikajnen, ki jo nadomešča gospa Delaje. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kot ste rekli, kolegica Peti Kajnen se opravičuje, ker danes ne more biti z nami, me pa vseeno prosila, da predstavim naslednje mnenje. Evropska unija ima na voljo dobro okoljsko zakonodajo, vseeno pa obstajajo nedoslednosti in vrzeli pri samem izvajanju v celotni uniji. Zato je pomembno, če želimo zagotoviti verodostojnost Evropski uniji, da te napake odpravimo. Veseli smo, da je bila sprejeta ta pobuda komisije. Ocenjujemo torej samo izvajanje okoljske zakonodaje, kajti s tem bomo skušali izboljšati doseganje ciljev, pa tudi izboljšali naj bi na tak način samo zakonodajo. Pomembno je, da se okoljska zakonodaja unije izvaja na ustrezen način, kajti obstaja že kar nekaj časa. Z veliko mero nestrpnosti pričakujemo tudi predlog komisije, ki bo, upam, bolj celovit in zajel tudi nekatera vprašanja, ki jih trenutno ne zajema ta zakonodaja. Naprimer, podnebne spremembe, kemične snovi, izpusti in tako naprej. Odpraviti moramo predvsem razlike, ki obstajajo na področju podatkov, ki se nanašajo na okolje. Zagotoviti moramo ustrezno primerljivost podatkov. Kar zadeva predlog resolucije, tri zadeve bi radi izpostavili. Kot prvo, ohraniti moramo stališče, da je v politični agendi potrebno ta vprašanja bolj odločno izpostaviti. Potem moramo poštevati tudi cilje trajnostnega razvoja in na koncu izmenjati si moramo dobre prakse ter zagotoviti ustrezen pregled med nacionalnimi organi. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Skupina socialistov, gospa Bonafe. Hvala lepa, predsedujoča. Moram reči, da je kolegica iz ELS zelo dobro predstavila to resolucijo, tako da bom sama lahko kratka. Socialisti in demokrati v parlamentu cenijo pobudo komisije. Res je, da imamo v Evropski uniji okoljsko zakonodajo, ta zakonodaja je precej napredna, ščiti državljane, ščiti tudi naše naravne in okoljske vire. Problem je v tem, da se ta zakonodaja vedno ne izvaja v celoti. Tako kot je storila komisija, bi morali tudi mi storiti več za to, da poskrbimo za primerljivost posameznih podatkov med državami in med sektorji. V tem prvem pregledu smo namreč ugotovili, da obstajajo težave tako na področju odpadkov, kakovosti zraka, kakovosti voda in tako naprej. Okoljsko zakonodajo smo sicer posodobili. To je dobro, ker s tem ščitimo naravo, ščitimo državljane, istočasno pa s tem prispevamo tudi gospodarski rasti. Pri krožnem gospodarstvu smo videli, kako pomembno je, da se spoštuje zakonodaja, naprimer zlasti na področju odpadkov. Tudi vodna politika je tista, ki bi se ji morali bolj posvečati v gospodarskem kontekstu. Ta pregled je pokazal, da obstajajo različne pomankljivosti, odvisno od države članice. Pregled pa je spostavil tudi predloge, kako zadeve izboljšati. Ugotavljamo, da prihaja do pomankljivosti pri samih politikah, pogosto pa prihaja do pomankljivosti zaradi preniskih naložb in tudi zaradi slabih sistemov upravljanja. Izboljšati moramo vse te pomankljivosti, to je naša dolžnost, pa tudi strateškega pomena je vse skupaj za Evropo. Ta strateški pregled torej jemljemo izjemno resno, tudi države članice in svet jemljajo pregled resno. Bi pa sama predlagala, da tudi komisija še nekoliko razmisli o tem. Več držav, če ne vse, ne spoštujajo zakonodaje. Večinoma gre za države, ki večkrat ne spoštujejo zakonodaje. Se pa res lahko zgodi, da je morda tudi zakonodaja nekoliko neprimerno pripravljena, zato bi morali to spremeniti. Kar zadeva vsebino, tudi kolegica je to že izpostavila. Izboljšati moramo ta instrument, ki ga imamo na voljo, no se zadnje je to pomemben instrument, vendar ga je moče izboljšati. Mi bi si želeli razširiti nabor sektorjev, kot je rekla kolegica, podnebne spremembe so sektor, ki ga danes nikakor ne moremo zaobiti, potem industrijske emisije, potem kemične snovi. Želimo si, da bi izboljšali tudi primerljivost podatkov. Uspešnost posameznih držav članic moramo med seboj primerjati, kajti samo tako bomo lahko širili tudi najboljše prakse. Hvala lepa, skupina EKR, kolega Demesmaker. Dankjewel. Ja, het is al gezegd, uh, mevrouw. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Slišali smo že, da imamo dobro okoljsko zakonodajo, ampak problem se pojavi potem pri izvajanju. Še posebej, ko gre za direktivo o naravi, potem direktivo z področja emisij, z področja odpadkov, tu prihaja do zamud in pomankljivosti pri izvajanju. Če se ne bomo bolj zauzeli za izvajanje te zakonodaje, bo do ta stroga pravila, bo ta stroga zakonodaja pravzaprav brez zobi tigar, kot temu rečemo tudi pri nas. Na voljo imamo nov pregled izvajanja strani komisije ta instrument bi lahko bolje izkoristili. Resolucija vsebuje tudi nekaj elementov, s pomočjo katerih bi lahko izboljšali zakonodajo. Naprimer, razširili bi nabor sektorjev, ki jih zajemajo, vključili tudi podnebne spremembe, zagotovili boljše zbiranje podatkov in večjo primerljivost podatkov. Izmenjati bi si morali najboljše prakse, poskrbeti za tako imenovani peer review. Najboljša prakse so lahko tudi vir navdiha in inovacij. Sam sem poročevalec v Senci za svežen, ki se nanaša na odpadke. Sam resnično ustrajam na tem, da bi morali izmenjevati najboljše prakse. Ni treba, da vedno na novo odkrivamo stvari, ki smo jih že odkrili. Lahko se veliko naučimo drug od drugega, lahko poskrbimo tudi za hitrejše izvajanje zakonodaje glede instrumenta pregleda zakonodaje. Ta nam omogoča, da lažje in bolje upoštevamo tudi mnenje javnosti in nevladnih organizacij. Je pa ta instrument tesno povezan tudi s samo voljo posameznih potencialnih akterjev, ali bodo ta instrument uporabili v celoti ali ne. Tudi lokalni, regionalni organi bodo v tem kontekstu odigrali ključno vlogo. Glede izvajanja okoljske zakonodaje je pomembno vedeti, da bi morala ta tematika biti stalnica v svetu. Sam sem zelo zadovoljen s tem predlogom resolucije, zato ker pošilja zelo jasno in natančno sporočilo. Hvala lepa, gospod Gerbrandi, za skupino Alde. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da smo večino že slišali tega, kar bi bilo treba povedati v zvezi s tem, zato ne bom dolg, morda samo nekaj besed o tem, kako potreben je ta instrument. Mislim, da je komisija potegnila pametno potezo, namreč ugotovili so, da potrebujemo dodaten pristop ob zakonodajnem izvajanju. V zadnjem mesecu, še posebej konec julija, ko je Evropsko sodišče Polski naložilo, da mora ustaviti sečnjo v gozdu Bjelovica. In potem je Polska dejala, da ne bo sledila tej sodbi, je postalo jasno, da je pravna pot potrebna, ampak ni vedno najbolj učinkovita. Zato je to dodatno urodje koristno in bojim se tudi potrebno. Potrebujemo nekaj meril. Predvsem je zelo pomembno, da dobimo voljo držav članic na svojo stran. Če države članice ne bodo želele sprejeti tega instrumenta, ki deluje bolj na podlagi mehke politične moči. Potem bomo v težavah. Vprašanje za komisijo in države članice torej je, ali so pripravljeni sodelovati v tem novem pristopu. Drugi element, ki ga želim izpostaviti tukaj, pa je pomen preglednosti. Z veseljem in z lahkoto se lahko skrivamo za zaprtimi vrati pri tem predlogu in potem bomo odvisni od poročil komisije v zvezi s tem, kako učinkovito je to novo orodje. Ampak preglednost je ključnega pomena. Zato, da bo javnost lahko izvedela več glede učinkovitosti in uspehov tega novega pristopa, tega bi se morali držati in upam, da bo to dodatno in učinkovito orodje v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala drugih soporočevalcev ni v dvorani. Je pa gospa Kadenbach prosila za besedo, ki jo z veseljem predajam. Hvala lepa. Samo še pripomba, kar se tiče tega, kar je dejal ravno kar kolega Gerbrandi, kar se tiče uh, ehm, brniškega urodja. Mislim, da bi bilo dobro, če bi za izvajanje in implementacijo okoljske zakonodaje bolj postavili v sprede cilje. Pogosto se mi zdi, da v okoljski zakonodaji na vzven zbujamo vtis, da šikaniramo industrijo in ekonomijo z evropske strani, da imamo nove mejne vrednosti, nove dodatne predpise in pogoje. Premalo pa v teh razpravah podaramo, zakaj imamo to, zakaj skušamo znižati emisije. Ne zato, da bi razjezili gospodarstvo in ogrozili sedeže podjetij v Evropi, gre za toliko in toliko milijonov obolelih, ki jih želimo prepečiti v prihodnje. Da torej javnih sredstva ne vlagamo v uh, zdravstvo, temveč v preventivo. Torej, potrebujemo tudi dokumentacijo o stroških neukrepanja, vedno govorimo o tem, koliko stane, če gradimo novo, nov filter, nove stroje naprave. Moramo pa tudi povedati, naprimer, kaj se zgodi, kakšni so stroški, če časa ne storimo. Tako da bi potem dejali, toliko in toliko investicij ni bilo in z veliko verjetnost bo to dolgoročno stalo toliko in toliko, seveda, čisto točno ne moremo določiti pozdravi s tem. Stik z javnostjo bi to še prav posebno potrebovali, ne samo s pogledom na volitev 2019, temveč tudi zato, da bi imeli več razumevanja za evropsko zakonodajo nasploh. Hvala lepa. Želi še kdo besedo morda? Kdo strani poslancev? Gospodali. Um, Hvala lepa. Naj podam dve kratke pripombi, potem ko sem prisluhnila razpravi in tej točki. Kar se tiče komisije, sporočilo komisije, kako evropske države članice izvajajo evropsko zakonodajo. Mislim, da je to še vedno predvsej preosko. Ne govorimo o podnebnih spremembah, o industrijskih emisijah, energetskem privačevanju in ukrepih energetske učinkovitosti, kemikalijah in tudi ne govorimo o prometu, kmetijstvu, regionalni politiki, ribištvu in okoljskih ukrepih na tem področju. Če bi se ukvarjali vse to, mislim, da bi imeli širšo podobo, kaj se dejansko dogaja in si ne bi ogledali samo okoljske zakonodaje na tako ozek način. Težava na splošno in to, kar vidimo v praksi, je, da imamo pravno zavezujoče predpise, zakonodajo direktive, o okoljski zakonodaji, žal pa potem države članice s tem ravnajo, kot da so to enostavna priporočila komisije. Nič bolj nas podkopava verodostojnosti javnega organa kot zakonodaja, ki se ne izvaja in ki se ne spoštuje, čeprav je obvezujoča. Evropska unija želi biti odločna pri velikih stvareh. Včasih pa se mi zdi, da ne, to ne bo mogoče, ker ne dosegamo niti manjših stvari. Pravila, ki jih imamo, ki smo si jih zadali, moramo izpolnjevati. Ne implementiramo pa jih v državah članicah. Resnično mislim, da je implementacija glavno vprašanje izvajanja predpisov. Da sta to glavni vprašanji. To si moramo bolj podrobno ogledati in zagotoviti, da to, kar je zapisano na papirju, dejansko prevedeno v rezultate v resničnem življenju po državah članica. Hvala. Najlepša hvala. Osebno lahko povem, da se strinjam praktično z vsemi predhodnimi govorniki. Resnično moramo delovati bolj pedagoško. Imamo pa tudi vprašanje za komisijo. Kakšne sankcije ste predvideli ali so le te potrebne? kako boste spremljali tiste države, ki imajo strukturne težave pri izvajanju okoljske politike? Mislim, da bi potrebovali okoljsko politiko, ki bi bila zelo prilagojena tudi težavam, s katerimi se soočajo v posameznih državah oziroma v posameznih okoljih. Če nihče drug ne želi besede od poslank in poslancev, bom besedo predala Evropske komisiji gospodu Čobanu Judordeji, direktorju v komisiji. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, lep pozdrav. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Hvala lepa tudi odboru in članom odbora za izraženo podporo. Vse skupine ste podprle pobudo komisije. Hvala lepa, da ste glasovali s takšno večino za to vprašanje za ustni odgovor. Danes dopolne ste o tem glasovali. Zdaj pa bom govoril v angleščini. Eh, Rad bi zagotovil članom odbora, glede namenov komisije, ko smo predlagali to pobudo. Namreč, menili smo, da potrebujemo še večji podarek na izvajanju obstoječih okoljskih predpisov, ki jih že imamo. Imamo zelo veliko pravil, zelo veliko ambicioznih ciljev in pomembno je za našo verodostojnost v očeh naših državljanov, pa tudi za verodostojnost EU v očeh tretjih držav, da smo konkretni, da pridemo od besed k dejanjem, da izpolnjujemo naše obveze, da bodo naši državljani, ekonomski akteri pridobili zaradi učinkov izvajanja okoljske zakonodaje. Prav tako smo si želeli, da je to na nek način zgodnje opozarjanje za eh, vas, spremljava, tiste, ki spremljate odločitve, tako da bodo državljani tudi bolje razumeli različna okoljska pravila in interakcijo med njimi. Včasih imamo zelo podrobna, zelo zahtevna. In jasnost, bedljivost nameravanih rezultatov, posledic je izgubljena. Želimo biti bolj bedljivi in želimo poenostaviti smisel naše okoljske zakonodaje in politike s tem, želimo tudi bolj osvetliti interakcijo pravil med različnimi sektori, med vodo, zrakom, naprimer, med vodo in naturo, naprimer. Obstajajo povezave na področju okoljske politike, vendar pa, kot je veliko poslancev v tem odboru že izpostavilo, obstajajo pravila med okoljskimi pravili in prometnimi pravili ali prometnimi pravili, naprimer. Interakcija je pomembna. Da, mislim na SKP. Obstajajo povezave med okoljsko politiko, pravili in energetsko politiko, naprimer. Tudi to je zelo pomembno. Na vse moramo gledati širše. Prav tako bi spremljavci odločitev in državljani morali na to gledati tako. Prav tako pa se moramo gledati tudi, kaj se zgodi, če slabo izvajamo. Včasih je, so to zelo politično občutljiva vprašanja, včasih ni dovolj sredstev, včasih prihaja do tega, da imamo različne pristojnosti na nacionalni in regionalni ravni. Ni komisija tista, ki mora potegniti črto, kdo bo prevzel pristojnosti, zakaj. Ne, o tem morajo odločati nacionalni organi. Ko? pa se potem prenese mm, obveznosti na nacionalno, regionalno raven, moramo imeti potem tudi finančne instrumente na voljo mestnim in regionalnim oblastem, da bodo lahko izvajali ta pravila. Vemo, da v večini naših držav članic odgovornost za izvajanje evropskih okoljskih pravil sedaj je na ravni mest in regionalnih organov. Včasih je administrativna zmogljivost tudi zelo omejena, pa tako pa tudi znanje. Torej, to je to, kar smo želeli doseči s tem predlogom, to je bil naš povdarek. Ne, da bi zmanjšali odgovornost za izvrševanje, ki jo komisija ima v skladu s pogodbami nekateri naši partnerji, še prav posebno strani nevladnih organizacij, se bojijo, da to pomeni, da bo komisija postala mehkejša, kar se tiče izraševanja. Ne, želeli smo samo že dovolj zgodaj upozoriti države članice, da bodo videli, kakš, s kakšnimi težavami se soočamo, ko gledamo na vse skupaj širše. In želimo, še prav posebno na področju okoljske politike, kjer izvajanja traja nekaj let, ne gre samo za spremembo pravil. Včasih, pogosto, je potrebno investirati v odpadne vode, naprimer, infrastrukturo za to. To je pomembno za večja mesta, naprimer, tudi prometo, onosnežvanje iz prometa ali um, ravnanje z odpadki. To včasih traja leta in želimo torej nakazati našim državam članicam že dovolj zgodaj s kakšnimi težavami se lahko soočamo. Naj različne podpornike te resolucije tudi pomirim in jim zagotovim, da smo slišali vaše sporočilo. Drugi izvedbi našega poročila se bomo lotili prednostnih nalog pomagljivosti, ki ste jih razkrili. Zabeležili smo si to, strinjamo se z vami, ta prva izvedba je samo test za našo izvedbo, sedaj je zbiranje podatkov med institucionalno sodelovanje in preizkus tega, kako se bodo na to odzvali države članice, kako lahko z njimi sodelujemo. Torej, zabeležili smo si to, strinjamo se z vašim poročilom, da moramo imeti primerljive podatke če si ogledamo poročila po državah, potem vidimo včasih statistike, ki so če sektorske. Ne na vseh področjih, se bomo, tega se bomo lotili. Vendar pa naj spomnim na dejstvo, da nismo želeli imeti lepotnega tekmovanja, tekmovanja med državami članicami. Želeli smo predvsem opozoriti države članice na to, kje so, v primerjavi z drugimi državami. V širšem kontekstu torej. Zato ne želimo ukrepiti konkurence, želimo poglobiti analizo. Prav tako se strinjamo z vami, je da potrebno, da moramo izmenjevati najboljše prakse. Tisti, ki ste si ogledali povzetek na začetku vsakega poročila po državah, ste videli, da smo nekaj odstavkov posvetili poudarku tega, katere točke so najboljše po državah. Seveda imamo potem nekaj odstavkov tudi po državah glede pomankljivosti. Torej, spostavljamo najboljše prakse, prav tako pa smo spostavili orodje peer-to-peer, -peer, izmenjava med državami članicami, menimo, da bomo že septembra lahko aktivirali to orodje peer-to-peer. Prav tako smo dobili že pozitivne odzive z držav članic sveta glede boljšega izvajanja okoljske zakonodaje. Imeli pa smo kar nekaj dvostranskih razprav tudi z državami članicami in s tem bomo nadaljevali jeseni in naslednjo pomlad. In še ključni element, kar se tiče bilateralnih odnosov z državami članicami. Pogovoriti se moramo o širšo skupnost, ne smemo se pogajati samo z okoljskimi organi. Govoriti moramo z ekonomskimi ministri, ministri, ministri za promet, za infrastrukturo in poleg dialoga z nevladnimi organizacijami se moramo pogovoriti s poslovno skupnostjo, ekonomskimi akteri. Zato želimo pohvaliti različne nacionalne organe iz različnih držav, da so organizirali razprave, kjer so šli prek okoljske skupnosti. Imeli smo zelo pozitivne izkušnje z Belgijo, naprimer, zelo pozitivne izkušnje z Mačarsko na tem področju in tudi z nekaterimi drugimi državami članicami, Češko republiko tudi. Pripravljeni pa smo še na bolj odprt dialog, ki bo šel prek meja okoljske skupnosti z Finsko in Luksemburgom, naprimer, v naslednjih mesecih. naj podgorim tudi vam, gospa predsedujoča, vaše vprašanje na koncu razprave. Sankcije. Sankcije so že opredeljene. In sicer v zakonodaji Evropske unije, če gre za kršitev okoljske zakonodaje, so predvidene tudi sankcije. Komisija ne bo oklevala in bo uporabila pristojnosti, ki jih ima v zvezi s sankcijami čim bo odkrila kakršen koli problem pri izvajanju. Pri čemer bomo upoštevali tudi vse tisto, kar smo gotovili v okviru tega pregleda izvajanja okoljske zakonodaje. Glede spremljanja držav članic, ravno kar sem povedal, da smo že vzpostavili peer-to-peer, -peer, kot ga imenujemo. Sistem gre za to, da države članice druga drugi nudijo pomoč. V tem mesecu, ki prihaja, bomo to tudi prvič uporabili. Like... Torej, komisija bi se rada zahvalila vašemu odboru za podporo, glede pregleda izvajanja okoljske zakonodaje in radi bi pozvali vsakega poslanka, poslan, vsakega poslanca in poslanko, da nadaljujete delo na tem področju. Hvaležni bi vam bili, če bi lahko tako pomemben del vašega političnega dela v volilnem okraju, namenili tudi odločnemu izvajanju okoljskih pravil. Z vami lahko sodelujemo še tesneje, če to želite. Hvala lepa. Merci beaucoup. Najlepša hvala, komisija. Hvala lepa za ta podrobna pojasnila. Tako. Najprej roki, pomembni roki, pri tej resoluciji oziroma predlogu resolucije. Rok za vložitev predlogov sprememb je 6. september ob 11. V odboru bomo glasovali 11. ali 12. oktobra. Na plenarnem zasedanju je glasovanje predvideno novembra. Točk pod razno ni tako da lahko zaključimo današnji sestanek. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem, ki ste ostali do konca zasedanja. Naj vas spomnim, da se naslednjič vidimo 7. septembra ob 9. zjutraj, kot običajno. Hvala vsem. Merci.